zakonodajnim postopkom. E, tudi ti zakonodajni akti bodo objavljeni v zapisniku e, te seje. V skladu z 105. členom 6. odstavkom mi je predsednik konference predsednikov odborov obvestil, e, da je bilo sprejeto priporočilo odbora Agri, da ne bodo nasprotovali delegiranemu aktu če ne bodo nasprotovale tudi politične skupine ali pa vsaj 40 poslancev v naslednjih 24 urah, bo to priporočilo veljalo za sprejeto in bomo o njem glasovali. E, to priporočilo lahko najdete na spletni strani.